zaključila in glasovanje bo jutri opovdne. Sedaj gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za izjavi sveta in komisije o spopadanju z razmahom sladkorne bolezni v Evropski uniji. To razpravo spremlja gospod Vamen Nikolaj v imenu sveta in gospod Andres Pivalks v imenu komisije. Gospod Vamen, beseda je vaša. Gospod predsedujoči, spoštovane gospe in gospodje, poslanke in poslanci, gospod komisar, Zelo sem hvaležen Evropskemu parlamentu za to, da je vzela to pobudo, da sproži razpravo o tem zelo pomembnem vprašanju. Rad bi se zahvalil še posebej so predsedujočima gospe Šaldemoze, gospe Latford, gospe Matijas za vodstvo na tem področju. Rad bi se zahvalil tudi političnim skupinam, ki so podprle resolucijo, ki imamo pred seboj. Zelo so se potrudili za ozaveščanje posledic sladkorne bolezni v vsej Evropski uniji. Kronične bolezni nasplošno v Evropski uniji pomeni zelo velik izziv za bolnike in za svojce kot za celotno družbo. To zahteva nov in koordiniran pristop, kot tudi poglobljeno sodelovanje. Največji izziv v tem kontekstu izhaja iz dejstva, da živimo dlje in da ne živimo dovolj zdravo. To pomeni, da vedno več evropejcev zboleva za sladkorno boleznijo in drugimi kroničnimi boleznimi. Posledice so jasne, vedno večji pritisk na naše zdravstvene sisteme, kjer imamo vedno manj mladih v delovnem trgu, da bi plačali više stroške. Sladkorna bolezen je ena od najpogostejših kroničnih bolezni. Okrog 30 milijonov evropejcev je bilo diagnosticiranih sladkorno boleznijo pričakujemo, da se bo do leta 2030 številka povspela na 40 milijonov evrov. Velik, velik delež sredstev za zdravstveno oskrbo v evropskih državah v proračun se namenja za zdravljenje sladkorne bolezni in to predstavlja približno 80 odstotkov, 80 milijard evrov v tem pa ne poštevamo tudi zdravljenje vseh to boleznijo povezanih bolezni. Bolezen je neozdravljiva in ravno tako ne moremo preprečiti komplikacij. Zato moramo sladkorno bolezen zdraviti z prevencijo, zgodnim odkrivanjem, učinkovitim upravljanjem, izobraževanjem in pa raziskavami preventiva je lahko zelo učinkovita. V skladu z Svetovno zdravstveno organizacijo je diabetes tipa 2, ki predstavlja od 85 do 95 odstotkov primerov bolezen, ki jo lahko preprečimo s preminjem življenjskega stila, z zdravo prehrano in z redno telesno vadbo. Kaj lahko storimo v Evropski uniji, da se uspešno soočimo s tem problemom? Zdravstvena vprašanja so v pristojnosti držav članic. Evropska unija ima tukaj zelo omejene pristojnosti. Vendar pa to ne pomeni, da nismo aktivni. Decembra leta 2010 je svet sprožil proces razmišljanja na področju kroničnih bolezni, da bi lahko izboljšali naš Eh, naša koordinacija glede odziva na kronične bolezni. Ta proces poteka v tesnem sodelovanju z vsemi deležniki. To bomo potem predstavili v dokumentu. Delo poteka in na višji ravni v pristojnih organih v svetu. Pričakujemo, da bomo proces zaključili naslednje leto. Dansko predsedstvo popolnoma podpira ta proces in bo uporabilo čas predsedovanja za to, da dosežemo čim večji napredek. Kronične bolezni so ena od prioritet danskega predsedstva na področju zdravstva. Bo tudi na njenem redu na neuradnem srečem ministrov za zdravje aprila na danskem, kjer se bomo osredotočili na dajanje moč bolniku. To je tudi tema konference, ki jo organiziramo v času eh, našega predsedovanja 11. in 12. aprila v Kebenhavnu. Ravno tako bomo organizirali tudi srečanje vodilnih na tem področju 25. junija pritegnili bomo podjetniška združenja, predstavnike pacijentov in zdravstvenih inštitucij v tem forumu. Danska je ponosna, da bo te dogodke podprla. Prepričani smo, da ne bomo združili samo strokovnjake z veliko področji, ampak bomo tudi podprli proces razmislega, ki poteka v svetu. Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci in gospod komisar. Poteka veliko dejavnosti za preprečevanje kroničnih bolezni, vključno sladkorno boleznijo. Dela v svetu prispeva k tem prizadevanjem. Lahko pa bi storili in tudi morali bi storiti več. Današnja razprava in razpra rezolucija, o kateri boste glasovali jutri, bosta pripomogla k večjemu zaveščanju o teh bolezni. Z veseljem bom prisluhnil vašim mnenjem in pripombam. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala, gospod predsedujoči svetov. Sedaj pa ima besedo gospod komisar Pibalks. Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, gospod minister, rad bi se zahvalil Evropskemu parlamentu za prizadevanje pri izboljšanju življenj bolnikov, ki trpijo za sladkorno boleznijo. Sladkorna bolezen pomeni veliko trpljenje za več kot 32 milijonov evropejcev in njihove družinske člane. Komisija meni, da se moramo lotiti vzrokov za to bolezen, zato komisija popolnoma podpira vaš poziv državam članicam, da razvijajo strategijo o zdravi prehrani in telesni vadbi, da bi lahko preprečili diabetes tipa 2, tako kot ste to izpostavili v vaši rezoluciji ne moremo prepričati vseh primerov sladkorne bolezni, vendar pa, ko gre za diabetes tipa 2, vemo, kateri so najpomembnejši eh, vzroki. Prekomerna teža, prekomerna delo, debelost in pomankanje telesne vadbe. Število obolelih se je podvojilo v zadnjih 20 letih. Več kot polovica evropejcev je pretežka ali predebela. Ena tretjina otrok med šestim in devetim letom starosti je pretežkih in so zato ogroženi, da zbolijo za to boleznijo. Komisija želi odpraviti najpomnejše vzroke, prekomerno težo in pre prekomerno debelost, kot tudi pomankanje telesne teže. Leta 2007 je v tem duhu komisija sprejela strategijo o prehrani in telesni vadbi, da bi podprli trud držača in za preprečevanje debelosti. Strategija se osredotoča na izmenjavo izkušenj med državami članicami, da oblikujemo skupne dejavnosti, ukrepe in pristope, naprimer za ključne elemente v prehrani, kot je sol. Želimo vključiti tudi druge deležnike v družbi, da se skupaj potrebujemo za izboljšanje našega zdravja, večje telesne vadbe, kar podpirajo tudi organizacije za sladkorno bolezen. Komisija podpira ukrepe pri proizvajalcih živil v medijih in v oglaševanju, kot tudi želimo podpreti določene standarde, želimo tudi sprejeti politike za podporo teh ukrepov. Naj vam dam nekaj primerov. Preko Evropske raziskovalne politike je Evropska komisija sofinancirana raziskanja na tem področju v količini 340 milijonov evrov v šestem okviru za raziskave in razvoj. Od leta 2007 smo 207 milijonov evrov namenili za raziskave na tem področju. Želimo podpreti tudi raziskave in razvoj na področju te bolezni skupnimi programskimi pobudami, kot je zdravo življenje, zdrava prehrana in spodbujati raziskave v vseh državah Evropske unije. Evropska komisija daje možnost uživanja sadja in zelenjave v milijonah šol v Evropski uniji. Preko komunikacijske politike Evropska komisija podpira telesno aktivnost eh, preko različnih inicijativ in pa tudi z našim, našo službo za audiovizualne medije. Mi podpiramo oglase, ki so namenjeni za zdravo prehrano otrok. Podpiramo tudi programe za zdravje, glede odziva držav članic za preprečevanje sladkorne bolezni, kot tudi izboljšanje naše sposobnosti za nadzor razvoja teh bolezni, še posebej, ko gre za o mlade, obolele in otroke. Komisija je prepričana, da je okvirni program za raziskave tisto, kar lahko podpira raziskave za preprečevanje in zazdravljanje sladkorne bolezni in da bolje razumemo delovanje te bolezni in drugih kroničnih bolezni. Zato pozivamo države članice, da spremljajo spred eh, okrepe na podlagi resolucije Združenih narodov o kroničnih boleznih. Zato želimo pritegniti države članice in vse zainteresirane, da oblikujemo področje za dodano vrednost ukrepanja na evropski ravni. Gospe in gospodje, rad bi povdaril naše prizadevanje na tem področju in našo podporo pri prizadevanju držav članic za preprečevanje sladkorne bolezni. Evropska komisija bo natančno preučila vašo resolucijo in kako lahko vključujemo vaše, vaše priporočila v nadaljne delovanje. Evropska komisija se strinja z Evropskim parlamentom glede tega, da moramo storiti še več, da preprečimo sladkorne bolezni še posebej med otroki in mladostniki da omogočamo bolnikom, da živijo kvalitetno življenje in da omogočimo čim boljšo diagnozo in zdravljenje eh, bolnikom za zmanjšanje tveganja. Kot veste, Evropska komisija verjame, da lahko poda čim eh, več dodane vrednosti s tem, da se osredotočimo na skupne vzroke kroničnih bolezni, kot je prekomerna debelost, namesto, da se osredotočimo na vsako bolezen posebej. Če se lotimo prekomerne debelosti, se lotimo tudi te kronične bolezni, kot tudi veliko drugih istočasno. Zaradi tega Evropska komisija da je prednost holističnemu horizontalnemu pristopu na mesto, da bi obravnavali vsako bolezen posebej. V tem duhu Evropska komisija sprejme poziv v resoluciji, da sprejme in razvije strategijo Evropske unije za sladkorno bolezen in da nadzira delovanje na tem področju. Rad bi zagotovil, da če se lotimo dejavnikov tveganja in če vključimo delo držav članic, lahko komisija odigra zelo pomembno vlogo pri prečevanju sladkorne bolezni. Najlepša hvala, gospod komisar. Rad bi opozoril vse odeležence v razpravi, da moramo končati do 20. ure. in da moramo zaključiti to točko na dnevnem redu. Sedaj pa damo besedo govornikom v imenu politične skupine. Gospod Bosutil ima besedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Res sem zadovoljen, da razpravljamo o tem. Že dve leti delamo za to, da bi imeli to razpravo v Evropskem parlamentu in da bi razpravljali o tej resoluciji. Zato sem zelo zadovoljen, kot tudi ponosen, na kolege, da smo opravili to delo. 32 milijonov državljanov trpi za sladkorno boleznijo. Imamo 2 milijona ljudi, ki trpi zaradi sladkorne bolezni, ki bi se lahko soočili z veliko težavami v času svojega življenja. Zelo veliko ljudi pa niti ne ve, da ima sladkorno bolezen. Sam nisem zdravnik, vendar pa vseeno vem, da se soočamo z zelo resnim problemom. Zaradi tega danes razpravljamo o tem vprašanju. Gre namreč za življenja milijonov naših državljanov in naša dožnost je, da delamo skupaj in da se potrudimo za to, da najdemo čim bolj učinkovite rešitve. Veliko krat slišimo, da je breme pretežko, da bi resnično lahko izkorenili ta problem. Vendar pa ta argument ne drži. Kajti, če, ne, če bi nadzorovali sladkorno bolezen danes, potem bomo poskrbeli za vrčevanje stroškov jutri. Zaradi tega je dansko predsedstvo postavilo to vprašanje med prednostne naloge in zato smo prosili komisijo za strategijo o sladkorni bolezni in da tudi države članice razvijajo nacionalne strategije. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Šalde Moze. Eno minuto in pol. Det her formand. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, najlepša hvala, gospod komisar, gospod minister. Slišali smo zelo dobre prispevke. Zahvaljujem se za to, da se strinjate, da moramo storiti še več, ko gre za boj proti sladkorni bolezni. 32 milijonov evropskih državljanov trpi za sladkorno boleznijo. Imamo pa še dodatnih 32 milijonov ljudi, ki doživlja predhodne štadije te bolezni. Gre za sladkorno bolezen tipa 2. Zanimivo je, kar smo že slišali, da bi to vrsto sladkorne bolezni lahko preprečili. Zaradi tega pozdravljam to, da se tudi vi strinjate s tem, da bi storili lahko še več. Seveda se moramo boriti proti vzrokom te bolezni, zato podpiramo raziskave da ozaveščamo naše državljane, da živijo bolj zdravo življenje, vendar pa bi komisija lahko storila še več, torej da bi razvili standarde in norme v naši skupnosti za zbiranje podatkov v zvezi s to boleznijo in tudi drugih, eh, v zvezi z drugimi kroničnimi boleznimi, da bi lahko resnično dosegli napredek. Zelo sem zadovoljna, da se je svet odločil, da se bo lotil tega vprašanja. Pomembno pa je, da v državah članice razdema tudi nacionalne akcijske načrte za sladkorne bolezen. Tako bomo lahko tudi videli, kaj se lahko opravi na nacionalni ravni. Najlepša hvala in zato, da se prizadevate za boljše življenje naših državljanov. Najlepša hvala za. Vaš prispevek naslednja je gospa Latford. Najlepša hvala. E, ta časovna bomba je eksplodirala in zelo me veseli, da predsedstvo in tudi parlament e, podpirata osredotočanje na diabetes. E, že samo to, da gre za to 10 odstotkov zdravstvenih stroškov, je dovolj. Čeprav se diabetes tipa 1 nenadoma pojavi pri otrocih, eh, se tip 2 pogosto vleče že leta, preden pride do ustrezne diagnoze, lahko pripelje do eh, bolezni srca, obolenja ledvic in eh, to povzroča ogromne težave in tudi visoke stroške. Kot je povedala komisija, vseh primerov diabetesa ne moramo preprečiti in 10 do 15 odstotkov predstavljajo primeri tipa 1, tega dobijo tudi novorojenčki. In eh, v našem pristopu pogosto zanemarjamo primere tipa 1. Eh, obstajata dve različni obrazložitvi, zakaj eh, je to deležno tako malo pozornosti. Ljudje imajo občutek, da nimajo težav, da morajo samo nekoliko paziti, kaj je doma, ampak da od tega ne bodo umrli, ampak veliko ljudi dejansko umre zaradi grozljivih posledic, ki sem jih omenila. Potem pa so tu še predsotki. Eh, predsotki, da gre samo za nezdrav življenski slog, ampak ne gre vedno za to. Komisija pravi, da bo razmišljala, ampak mislim, da potrebujemo več in da moramo Eh, komisijo pripraviti do tega, da bo razvila strategijo in da bodo sprejeti eh, tudi sklepi sveta. Mislim, da horizontalni in specifični pristop se med sebojno ne izključujete. Najlepša hvala v imenu skupine zelenih, gospa Brepel za eno minuto. Najlepša hvala predsedujoči. 15. septembra 2011 je Evropski parlament sprijel resolucijo pred zasedanjem OZN o nenalezljivih boleznih. Takrat smo govorili o tem, da je potrebno sodelovati s pristojnimi organi v državah članicah. Oktobra 2010 smo ravno tako v Evropskem parlamentu organizirali zasedanje skupine eh, za srce in diabetike, ki je pristojna tudi za zdravje ledvic in srca. In tudi ta skupina je podarila, da je potrebno ukrepati. Preventiva je zelo pomembna, vendar eh, pa je mogoče tudi učinkovito. Eh, in jo je mogoče tudi učinkovito uporabiti, kaj ti povzročitelji so dobro znani. Morda je to tudi eden od razlogov, zakaj smo se odločili, da bomo diabetes obravnavali v ločeni resoluciji. Druge nenalezljive bolezni kot rak, kot obolenja srca in uh, dihal uh, so v luči tega podobne, vendar pa mislim, da je ta resolucija tako pomembna, da jo je vsekakor vredno podpreti. Najlepša hvala. Naslednja je gospod Matijaš. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kot je že bilo rečeno, diabetes. Eh, eh prizadeva več kot 32 milijonov ljudi v Evropi. Gre za pravo epidemijo in mislim, da je upravičeno, da imamo posebno resolucijo o tem vprašanju. Sploh glede na to, eh, da se prvič parlament eh, loteva specifično tega vprašanja. No, ta resolucija je rezultat eh, kolektivnega dela, eh, navezuje se tudi na preteklo delo o, na področju kroničnih bolezni. Eh, in eh, 250 milijonov ljudi na leto umre v povezavi z diabetesom. Eh, pogosto pa je diabetes tudi eh, vzrok za odpoved vitalnih organov, za potacije, za eh, dihalne težave. In, eh, No, morda lahko kdo reče, da zadeva ni tako resna, da bomo že preživeli in da bo vsaka vlada storila, kar pač more, ampak eh, tudi pomankanje evropske strategije na tem področju je del problema. Veliko dela je pred nami, veliko je eh, potrebno narediti, kar zadeva eh, zgodnje diagnosticiranje, kar zadeva raziskave in razvoj in mislim, da je ta resolucija prvi korak in eh, zelo pomemben prispevek na tem področju. Najlepša hvala. Zdaj sledijo še ostali govorniki. Eh, prva je gospa Mazej Kukovič, za eno minuto izvolite. Hvala, gospod predsednik. Pozdravljam resolucijo in pozdravljam to prioriteto danskega predsedstva. Iz mojih lastnih preteklih izkušenj, iz predsedovanja svetu ministrov Evropske unije lahko trdim, da je ta pristop izjemno pozitiven zaradi tega ker se ozaveščenost o tem problemu resnično razširi na celo evropo ne samo o celovitem obvladovanju bolezni ampak tudi preprečevanju kajti tu je izjemno pomembna dejansko ta ozaveščenost državljank in državljanov kaj lahko storijo prej in seveda tudi kaj lahko storijo kasneje ko do bolezni pride kaj pomeni sprememba načina življenja ne samo uživanje zdravil ampak dejansko spremeniti življenjski slog in tu je priložnost za civilna združenja da ki so na tem področju izjemno močna da tudi odigrajo vlogo ozaveščanja državljank in državljanov v povezavi seveda s stroko tu je priložnost za politiko stroko da najde svojo sinergijo skupaj z odgovornimi in discipliniranimi posamezniki hvala Hvala, gospod predsedujoči. Doživljamo gospodarsko krizo in pa proračunske reze, ki vpliva tudi na zdravstveni sistem. In v moji regiji so rezali tudi sredstva za raziskave kot inštitut princa Filipe ki opravlja raziskave o sladkorni bolezni. Zato moramo pozivati svet, da zahteva od držav članic, da povečajo sredstva za raziskave in razvoj tudi na področju matičnih izvornih celic. In da moramo dati prednost pred vsem drugim zdravje naših državljanov raziskovati, koordinirati in da nas podre tudi komisija. Torej, prositi moramo rezultate v zvezi z raziskavami sladkorni bolezni, kajti s tem bomo izboljšali kvaliteto življenja naših državljanov. Tisti, ki eh, bodo, do, bodo uživali naše rezultate, bodo imeli boljšo kvaliteto življenja. Mi moramo poskrbeti za boljše zdravje v Evropski uniji. Hvala, kolega. Naslednja je gospa Morkunajte Mikulenjen. Imate eno minuto, izvolite. Najlepša hvala.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 No, eh, če nimate nič proti, imeli smo težave s tolmačenjem in zato vas prosim, če lahko še enkrat začnete. Šendjena diskutujemo s vrbo klausimu. Jungtinu. Eh, hvala. No, govorimo o zelo pomembni temi, tudi Eh, Združeni narodi so potrdili, da, da je diabetes ena od štirih najpomembnejših nenalezljivih bolezni na svetu. Gre za pravo epidemijo. 33 milijonov eh, ljudi trpi za diabetesom v Evropi, to je 10 odstotkov vsega prebivalstva. 32, eh, ljudi, 32 milijonov ljudi je resno ogroženih. Diabetes povzroča veliko težav, ne samo kar zdeva financiranje zdravstva, Eh, kaj ti predstavlja 10 odstotkov eh, zdravstvenih stroškov, eh, predstavlja tudi pa veliko breme za obolele, zato se moramo proti tej bolezni boriti. Samo polovica držav članic ima ustrezno strategijo na tem področju, vendar pa to je prvi korak. Prvi korak je ozavestiti družbo o dejavnikih tveganja. Potrebujemo usklajeno delovanje ki mora vključevati tako eh, zdravstveno politiko kot izobraževanje, raziskave, nevladne organizacije in tako dalje. Zahvaljujem se gospodu Busutilu, kajti mislim, da bo ta resolucija res eh, pomenila prvi korak v boju proti tej bolezni. Najlepša hvala, zahvaljujem se vsem govornikom. Zdaj pa prehajamo na postopek Catch the Eye in sprašujem, če kdo želi besedo. Die erste Wortmeldung ist Frau Anna Zaborska. Gospa Zaborska, izvolite. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Predložené uznesenie... Najlepša hvala. Resolucija terja uskladitev politik med državami članicami, ne govori pa o odgovornosti posameznikov, vendar pa mi nimamo pooblastil, da bi posameznikom usilili to vrsto odgovornost bi pa sistem zdravstvena zavarovan zdravstvenega zavarovanja eh, tudi nekako moral upoštevati to, da določeni ljudje eh, živijo zelo nezdravo. Potrebno je spoštovati tudi subsidijarnost, kajti zdravstvo je v pristojnosti držav članic in naprimer na Slovaškem ni mogoče financirati boja proti tej bolezni tako velikodušno, kot je to mogoče v nekaterih bogatejših državah. Zato mislim, da je najpomembneje predvsem, da ozaveščamo o diabetesu, predvsem tipa 2. Gospa Merkis. Najlepša hvala, predsedujoči. Najlepša hvala, gospod minister. No, zelo me veseli, da imamo danes na dnevnem redu to pomembno temo in mislim, da se moramo. Eh, dejansko lotiti eh, vprašanja neozaveščenosti. Približno 25 odstotkov ljudi, ki eh, bolehajo za diabetesom, tega niti ne ve. In ravno zato se moramo osredotočiti na preventivo, osredotočiti pa se moramo tudi na tisto, kar ljudje počnejo doma. Tu so potrebne številne tehnične izboljšave lahko bi, na primer, eh, informacije dali na voljo preko pametnih telefonov, enako velja za informacije o zdravilih in tu je veliko prostora tudi še za nadaljne izboljšave. Ljudje bi morali imeti tudi doma neko možnost preveriti, ali imajo diabetes. Prišel je torej čas za kvantni preskok, kar zadeva tehnologijo in ravno to je tisto področje, eh, kjer bi se morala vključiti Evropska unija v tem digitalnem času. Potrebno je olajšati dostop do tovrstnih proizvodov, kajti zaenkrat še vedno obstajajo vire pri prostem pretoku medicinskih naprav. Če bi te eh, ovire odpravili, bi znižali cene, naprave bi bile bolj eh, laže dostopne in eh, laže bi pomagali ljudem, ki trpijo za boleznjo. Gospod Busaj? Najlepša hvala. Če analiziramo številke o pogostosti diabetesa tipa 1 in tipa 2 v Evropski uniji, je očitno, da je potrebno eh, veliko truda za boj proti tej bolezni. Sam se želimo sredotočiti na preventivo, kajti preventiva je stroškovno najbolj učinkovita, vendar pa nažalost Eh, ko govorimo o diabetesu, govorimo predvsem o zdravljenju, ne pa o preventivi in o spodbujanju zdravega življenjskega sloga, kar bi bilo bistvenega pomena za preprečevanje te bolezni. Zdaj govorimo o raziskovalnem programu eh, obzorja 2020 in to je priložnost, da izboljšamo sistem, da bolje uskladimo raziskave na področju diabetesa in da izboljšamo financiranje in infrastrukturo. Potrebujemo evropsko strategijo, ki se bo osredotočala na preprečevanje, zgodne odkrivanje, uh, obvladovanje bolezni in raziskave. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Papinjo Kalalo ima besedo. Ja, ja. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Eh, spregovoril bom o diabetesu pri otrocih, to je področje, ki ga iz osebnih razlogov zelo dobro poznam. Moja nečakinja je stara šest mesecev in postavili so ji diagnozo, eh, da ima diabetes tipa 1. Uh, vem, kaj so počeli starši. Oče je stopil stik z zavarovalnico in jih poskušal prepričati, da bodo morali financirati posebno opremo za merjenje ravni uh, sladkorja v krvi otroka. In potem, ko je bila diagnoza postavljena in uh, ko je deklica. Uh, šla v vrtec in je bila tam pri zdravniku, so starši zelo težko uh, Eh, prepričali uh, vzgojitelje, da je potrebna posebna oskrba. Torej, še vedno imamo uh, veliko predsotkov, veliko je diskriminatorne obravnave. Dopuščamo, da se take stvari dogajajo in zato eh, moramo delati na ozaveščanju otrok, ki ima diabetes, bo odrasel tako kot vsi ostali otroci, lahko bo živel zelo srečno življenje in imel svojo družino, ravno tako kot vsi ostali. Hvala, gospod Paška. Najlepša hvala. Epidemija diabetesa je resen problem civilizirane družbe in mislim, da tega problema ne moremo spregledati. Diabetes tipa 2 predstavlja eh, skoraj 90 odstotkov vseh primerov. Gre za posledico neustrezne prehrane in nezadostnega telesnega gibanja. Eh, ta bolezen je značilna za odrasle, zdaj pa je vse pogostejša tudi pri otrocih diabetesa še nismo sposobni pozdraviti in eh, ta bolezen precej zaplete življenje bolnikov vse do smrti. Zato se moramo osredotočiti na učinkovito preventivo, predvsem pa na odpravo škodljivih prehranjevalnih navad in na več gibanja. Če bi uvedli davek na nezdrave proizvode, kot smo to naredili na področju tobaka in alkohola, bi se. Os- potrošniki preusmerili na bolj zdrave proizvode, ta denar pa bi lahko porabili tudi za spodbujanje eh, ukvarjanja s športom. Mislim, da je precej možnosti, kako spremeniti prehranjevalne navade, vendar pa mora se tega komisija zelo učinkovito reši, eh, lotiti. Hvala. Najlepša hvala. S tem smo zaključili postopek. Eh, oziroma, zaključili bomo postopek Cash DS s kolegom Mikolaškom. Eh, diabetes sa vyskytuje v členských štátoch. diabetes je v državah članicah európskej únie vse pogostejší in vplýva na življenje dvaintrideset miliónov ľudí kar predstavlja skoraj deset odstotkov prebivalstva európskej únie. Diabetes je tudi razlog za 325 tisoč smrti v Evropi. Diabetes tipa 2 skrajša življenje za 5 do 10 let, diabetes tipa 1 pa celo za 20 let. Do leta 2025 bo število bolnikov z diabetesom eh, po pričakovanjih zraslo za 60 odstotkov. Eh, stroški zdravljenja pa predstavljajo od 10 do 18,5 odstotkov vseh izdatkov za zdravje v posameznih državah članicah. Potrebno je usklajevanje na ravni Evropske unije. Čeprav je zdravstvo sicer v pristojnosti držav članic, eno pa mora vsaka država pripraviti svoj akcijski načrt in spodbujati je potrebno zdrav način življenja. Hvala. Zdaj pa predajamo besedo še predstavnikom eh, komisije in sveta za zaključne pripombe. Najprej komisar Pibarks. Gospod predsednik, gospa Latford in gospod papa Nikolajos sta čisto pravilno ugotovila, da je najprej najpomembnejše zgodaj ugotoviti bolezen, zato ker to omogoča čimprejšnje zdravljanje. Vprašanje zgodnega odkrivanja je tudi vprašanje, ki ga je omenil gospod Papa Nikolao. In o tem bi se lahko ukvarjali znotraj eh, postopka razmisleka o kroničnih boleznih. Eh, ustrezno usposabljanje zdravnikov je zato potrebno, da zagotovijo eh, zgodnje diagnosticiranje te eh, bolezni in to mora biti prisotno po celi EU. Kar pa zadeva diabetes tipa 2 in pripombo, da je treba imeti ustrezno strategijo Prepričan sem, da je strategija komisija o prehranevanju, debelosti, o vprašanjih, eh, ki so povezane z debelosti, strategija, ki je relevantna in ki podpira nacionalne strategije na tem področju. Razprava je bila dobra in komisija bo še naprej svoje delo upravljala v okviru boja proti sladkorni bolezni. Najlepša hvala, gospod komisar. Hvala. Wortmeldung zur Geschäftsordnung, bitte. Postopkovna zadeva, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da je napak razumel gospoda Papa Nikolajona, gospod komisar namreč. Kaj ti, on je govoril o drugem, torej, kar zadeva tip ena. In tu ni nobene povezave z splošnim vprašanjem eh, kroničnih bolezen. Vprašanje je naslednjo. Ali so šole pripravljene za eh, ravnanje z otroki, ki, ki eh, trpijo zaradi diabetesa? Ali imajo ustrezno opremo? Kajti, če to združite z. Uh, s kroničnimi boleznimi, potem pomeni, da ste povsem napak razumeli, da gre pri diabetiso, diabetiso za uh, čisto drugo stvar. No, sem razumel, ampak nasplošno mislim, da bi morali uh, povečati ozaveščenost, vendar pa razumem to, kar ste hoteli reči in se celoti strinjam s tem. Z tiste te parte. No, če še obstajajo kakšni dvomi, prosim, da to razrešite na dvostranski ravni. Zdaj pa bomo v imenu sveta prisluhnili še gospodu uh, Vamnu. Izvolite. Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, gospod komisar, najlepša hvala za to odlično razpravo, To je tudi zelo pomembna razprava. Predvsem očitno je, da se moramo osredotočiti na diabetes in na druge kronične bolezni. To moramo eh, narediti na ravni držav članic, eh, s tem se mora ukvarjati komisija in s tem se morate ukvarjati tudi vi tukaj v parlamentu. Eh, zahvaljujem se gospodu Bosutilo, gospe Kukovič, gospod Šade Mozel. Zahvaljujem se vam, ker ste omenili naše delo na tem področju. Trenutni trio Poljska, Danska in Cipr so, se je odločil, da se bo posebej ukvarjal s tem problemom. Mi smo se odločili, da se bomo ukvarjali z kronični bolezni, mi ampak posebej z diabetesom. To je posebna prednostna naloga v času našega predsedovanja. Zato sem tudi tukaj danes. Evropskemu parlamentu se zahvaljujem za to možnost, da poskušamo skupaj najti rešitve za mnoge tiste, ki eh, trpijo za to boleznijo vsi skupaj, komisija, Evropski parlament, države članice, vsi lahko izboljšamo kakovo življenja mnogih ljudi, ki so obolili za diabetesom. In prav tako lahko skupaj preprečimo, da bi milijoni evropejcev eh, in za to boleznjo na novo zboleli. Razprava se mora nadaljevati po današnjem dnevu. To je zelo pomembno. In do konca našega predsedovanja v sodelovanju s naslednjim predsedovanjem bomo naredili vse, kar je v naši moči, da bo ta zelo pomembna tema ostala na dnevnem redu Evropske unije. Želim vam dobro delo, uspešno delo, vsem nam želim veliko poguma, in prepričan sem, da bomo našli rešitev za prihodnost, ki bo koristila milijonov naših sodržavljanov. Hvala, gospod predsedujoči sveta. Zahvaljujem se vsem, ki ste sodelovali v tej razpravi in za zaključek naj vas še obvestim da sem prejel štiri osnutke resolucij v zvezi s to temo. Razprava je s tem zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri opovdne. S tem pa zdaj tudi prekinjam zasedanje do 21, ko se bo zasedanje nadaljevalo.